good morning, uh, good morning colleagues, um, and uh, particular thanks again to colleagues. Dobro jutro, kolegi. Hvala vsem tistim, ki ste prišli točno. Opravičujem se, da začenjamo nekoliko kasneje. Res pa cenim to, da ste nekateri prišli točno. Nekaj o jezikih. Estoni... Um, danščine, galščine, hrvaščine, stonščine ni na voljo danes, tudi litvanščine ne. Imam še eno sporočilo za vas. 15. po predstavitvi direktive o Um, torej, 1. decembra bomo imeli predstavitev direktive o pranju denarja. Tako so priporočili koordinator in upam, da bo, to, da bo odbor to podporil. Sedaj pa točka 7 na dnevnem redu. Pozdravljam se štiri poslance. Morda se spomnite, da smo organizirali ad hoc delegacijo v Libanon. Dobili ste poročilo o tem obisku po elektronski pošti. tam smo se ukvarjali predvsem z vidiki azila, migracij, integracije. Um, gre za tretje države, ki se soočajo z velikim izzivom. Morali so sprejeti veliko število beguncev. Um, delegacijo smo organizirali tudi v okviru uh, Južnega partnerstva, ki ga je nedavno sprejela komisija. Um, in uh, na podlagi tega smo tudi pripravili poročilo Veržija o obravnavanju tako beguncev in migrantov. Uh, prav tako smo obravnavali poročilo Bjork o schemi namestitev. Predvsem pa smo pri tej ad hoc delegaciji se skušali seznaniti s to izredno situacijo, ko majhna država gosti zelo veliko populacijo beguncev. Pogovarjali smo se o tem, kako upravljati to izredno situacijo. Imeli smo nekaj praktičnih sestankov. Zanima me, če želi kdo, ki je bil član te delegacije v Libanonu. kaj dodati. Eden od članov delegacije je bil Frank Engel. Frank bi želel povedati nekaj besed o tem obisku Libanona, če ne lahko sam nadaljujem. No, jaz bi izpostavil naslednje ključne točke. To je bil zelo praktičen, razširjen obisk. Zahvaljujem se sekretarjatu za organizacijo tega obiska. Obisk je bil izredno intenziven, ne samo zaradi sestankov z nevladnimi organizacijami, ampak tudi z, zaradi beguncev, ki bodo preseljeni, številni v evropskih državah in pa v Norveško. Libanon je sedaj praktično država beguncev. razumemo pritiske, s katerimi se sooča ta država, pa tudi razumemo pritiske zaradi že prej obstoječe populacije palestinskih beguncev v tej državi. Opazili smo celo vrsto razlik med številkami, ki se zlivajo v to državo in pa relativnimi številkami v Evropski uniji. Ne glede na to, da so nekatere države sprejele veliko število beguncev, recimo Švedska in pa Nemčija. Torej, opazovali smo lahko, eh, s kakšnim pritiskom se sooča eh, Libanon zaradi tega razseljevanja ljudi. Eh, kar se tiče praktičnih vidikov v zvezi z eh, našim zakonodajnim delom. Eh, torej, razmišljali smo o mehanizmu premestitev, delali smo v težkem kontekstu, nekako je postalo jasno, da smo opravili malo praktičnega dela v povezavi s tem, problemom velikih razsežnosti. Torej, ta obisk nas je precej streznil, smo, zavedali smo se potrebe po dosledni politiki in pa učinkovitem mehanizmu premestitev. In uh, jasno je postalo tudi, da bomo morali s to državo skleniti nekakšno partnerstvo. Uh, skrbeli smo za boljše partnerske odnose z nevladnimi organizacijami in pa z EN. No, obisk je bil izredno intenziven, od začetka do konca je bil uh, zelo intenziven. Spremljali so nas tudi nekateri člani iz odbora za proračun oziroma iz uh, odbora za nadzor proračuna. Na ta način smo vedeli, kakšna je finančna podpora temu območju strani Evropske unije. Seveda mi ponujamo zelo obsežno pomoč tej regiji. Obiskali pa smo tudi libanonski parlament in slišali smo njihova zelo odkrita stališča, torej tamkajšnjih poslancev. Skratka, šlo je za skupno delegacijo odbora Libe in pa und No, res je, da ponujamo Libanonu veliko finančno pomoč, kar se tiče številk, eh, sprejema begunce pa je bila to zelo um, torej izkušnja, ki nas je močno striznila. Zdaj pa še Frank. Hvala lepa. Uh, ja, uh, vtis, ki si ga predstavil, je bil skupen vtis naše delegacije. Sam sem bil že pred nekaj leti v Libanonu, tam sem preučeval situacijo beguncev. Takrat so bili begunci predvsem iz eh, Palestine. No, seveda ti niso odšli in sedaj ima Libanon poleg teh palestinskih beguncev tudi veliko število sirskih beguncev. 1,1 milijon jih je tam, vsaj uradno registriranih z eh, UNHCR. Eh, hkrati pa vemo, da je meja Sirijo porozna. Eh, no, izraelska meja je zaprta, tako da to je, ta meja z Libanonom je edina, ki ostaja odprta. Ehm, in težko je sploh uh, imeti pregled nad tem tokom beguncev. Uh, vsaj vsaka četrta oseba v Libanonu, ki ima velikost tretjine Belgije, je sedaj begunec. Verjetno pa jih je celo več. No, seveda to zelo obremenjuje oskrbo z vodo, sistem izobraževanja, energetsko mrežje, oskrbo z odpadki. Pritiski so tukaj res ogromni. Ko smo bili mi v Libanonu, smo se soočali še za dodatno težavo. Libanon je še vedno obnavljal svojo institucionalno arhitekturo. To jim je zdaj uspelo, z eh, široko koalicijo so sedaj uspeli to urediti. Izbrali so predsednika, imenovali so premijeja, ki je sedaj v procesu imenovanja vlade, kar je seveda zelo zapleten proces v Libanonu. Eh, upoštevati je treba razmere med verskimi eh, skupnostmi, ampak eventualno bo verjetno Eh, no, na koncu bo verjetno uspelo um, kandidatu za premijer sestaviti vlado. No, eh, poleg, Libanonu, poleg Libanona je v tej regiji samo še ena država, eh, ki je dosegljiva za sirce, torej to bi bil Cipr, ki leži 100 km stran na morju in če bi se karkoli sedaj zalomilo v Libanonu, uh, Ehm, bi seveda to pomenilo še večje težave v tej regiji. No, glavno vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je, kakšne odnose sedaj želimo s to državo. Logično je, da od nas pričakujejo veliko denarja, težko je dati na razpolago eh, ta denarja denar ravno zato, ker zaradi osotnosti vlade Libanon dolgo ni mogel glasovati o proračunu. Torej ta proračunska To proračunsko pomoč, ki jo je sicer z veseljem dali na razpolago, je bilo težko kanalizirati v Libanon. No, poleg proračunske podpore bi lahko Libanonce razbremenili s sprejemom večjega števila beguncev, kot jih sprejemamo sedaj. To število bi moralo biti veliko večje. Družine, s katerimi smo se sestali, so bili pripravljeni oditi na Norveško, v Francijo in drugam. Pravzaprav bi Libanon s tem razbremenili za okrog ne vem, nekaj sto tisoč beguncev ampak eh, nažalost to ni del agende Evropske unije iz vseh dobrih in slabih razlogov, ki jih poznamo. Jaz uh, mislim, da več ni begunske grožnje strani uh, Turčije, uh, tudi zato, ker uh, Erdogan potrebuje sunitske begunce, zato da bo imel uh, nadzor nad Kurdi na jugu države. To je sicer zastrašujoče, pa tudi zelo očitno, da zaradi tega potrebuje te begunce. Bomo pa imeli težave tudi v Libanonu, če slučajno ta država postane nestabilna. No, pa čakali bomo, da bodo institucije dokončno vzpostavljene. Verjetno bo to trajalo še nekaj dni ali mesecev in potem bomo lahko tudi bolje sodelovali z Libanonom kot do sedaj lahko jim bomo vsaj poslali sporočilo, da smo pripravljeni dramatično povišati število ljudi, ki smo jih pripravljeni sprejeti. Če predpostavljamo, da se vojna v Siriji ne bo končala k malu, potem bo Libanon samo pod vedno večjim pritiskom. In tudi, če bo imel uh, eh, Libanon stabilno institucionalno uh, arhitekturo, bo situacija še vedno zelo problematična in uh, vse, ko prej bi lahko eksplodirala tako rakoč. Ja, Frank, težko je povzeti. Je situacijo v tej majhni državi, ampak tebi je to zelo dobro uh, uspelo. Uh, zelo čustveno naporno je, če opazujete tako majhno državo, ki se sooča z tremi vrstami pritiska, torej uh, sirski begunci, z palestinskimi begunci in pa še torej pravzaprav zaradi tega se je prebivalstvo podvojilo. Libanon pa ima seveda tudi druge probleme. No, eh, res je, da Libanon prejema veliko finančne podpore strani Evropske unije. Tomas bi želel kaj dodati k temu. Imamo samo nekaj zanimivosti. Jaz sem bil v zadnjih treh mesecih v šestih državah, v Malti, v Italiji. Bil sem tudi na Siciliji, v Libanonu, v Jordaniji in v Turčiji ter v Azerbajdžanu. In želel bi primerjati teh, š, teh šest držav. No, številni smo iz različnih vzrokov kritizirali Turčijo. Moram pa reči, da nikoli prej nisem videl tako dobro organizirane podpore beguncev kot ravno v Turčiji. In če želim primerjati te države, eh, Turčija, Libanon, Jordanija, Libanon je najslabša država vseh, kajti imajo ta problem z vlado, eh, država ni stabilna. Velika je tudi grožnja terorističnih napadov, veliko je terorističnih skupin, fatah in tako naprej. Skratka, Libanon ima velike probleme. No, Jordanija je bolje organizirana. Um, tam imajo ogromno begunsko taborišče. Mi namenjamo veliko denarja za te ljudi, ki so revni, ki nimajo ničesar, ki nimajo elektrike in pač moral živeti v takšnih pogojih. No, v Turčiji je bila situacija drugačna, samo 9 odstotkov beguncev tam živi v begunskih taboriščih, drugi pa živijo v hišah, v skupnostih eh, in uh, zelo dobro poznajo situacijo, vedo, kako priti do humanitarne pomoči, sodelujejo z eh, nevladnimi organizacijami. No, dobro, mm, situacija demokracije v Turčiji je problematična, ampak ne moremo pa jih kritizirati zaradi, pomoč, zaradi pomoči beguncem. To so torej razlike med temi državami. moj vtis iz Libanona. Jaz sem ponosen, da sem lahko bil član te delegacije. Eh, Libanon je sploh posebna zgodba. Če si ogledate zadnjih 60 let zgodovine te države, lahko gotovite, da imajo veliko problemov, veliko socialnih problemov. To je majhna država z zelo velikim številom beguncev. no, ampak vseeno opravljajo odlično delo in moram reči, da bi jih morali mi pri tem podpreti, tako Libanon, kakor tudi Jordanijo in Turčijo. Stabilnost teh držav je za nas izredno pomembna ni dovolj, da samo tem državam dajemo finančno pomoč. Moramo poskrbeti za to, da to državo tudi stabiliziramo, da se bo lahko borila proti radikalizmu in pa terorizmu. Ko sem se pogovarjal s predstavniki vlade ali um, evropskih veleposlaništev, so poročali o hudih problemih za radikalizacijo teh ljudi, ki so zelo revni, ki se želijo vrniti v Sirijo in se tam boriti za islamsko državo. To je velik problem. No, na koncu bi še povedal, da sem ponosen na pomoč, ki jo Evropska unija nudi tej državi. Če kdo kritizira Evropsko unijo, bi ki je jaz poslal v ta begunska taborišča. Tam bo videl, kakšna je realnost. Mi smo največji donator humanitarne pomoči tej državi. Nihče ne počne več kot ravno Evropska unija in pa države članice. Ja, to je jasno in uh, prav imaš glede te razprave v libanonskem parlamentu. Uh, količina naše humanitarne pomoči je najvišja, to je jasno. Težko pa se je bilo pogovarjati o določenih vidikih eh, preselitev, težavna je to veliko število beguncev v tej majhni državi. Eh, prav osupli smo, eh, kako so te ogromne številke beguncev transformirale to državo. no, vedno pa name naredi velik vtis eh, to, koliko znanja in izkušenj imajo člani našega odbora. No, um, vsi člani delegacije so se strinjali, da se je treba pogovoriti o možnosti uh, preselitev. Tudi pri obisku te delegacije v Libanonu in pa Jordanije je bilo to jasno. Torej, do določene mere smo izvedeli stvari, ki smo jih že vedeli, ampak uh, zato toliko bolj nazivno. Well, so, anyway, the, the back, um, and... Hvala torej uh, obema za poročilo. in verjetno bo sekretarjat o tem poročal tudi gospe Vršijat in pa Marim Bjork. Torej, hvala kolegi, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je predstavitev AI, nadaljne spremljanje Evropske prireditve za mlade 2016. Okay. Kolegi, iskren moram biti. Mladi ljudje so tukaj, eh, poslancev pa ni. Tako da moram biti iskren. Morda se mladi lahko za začetek posedejo. No, tu je tudi eden izmed poslancev. Malo bi počakali še na druge. Na koga čakamo? Torej čakamo na pet poslancev, ki bi morali biti tukaj. morda bi osebje lahko poklicalo te poslance. Zelo pomembno je, da bi se nam tukaj pridružili. Ah, um, Colleagues, sorry, uh, I don't want to leave everyone uh, hanging. Just. Um Kolegi, se bomo prekinili za pet minut, zato da se nam bodo pridružili še naši poslanci. Yes. We'll stick to that, Thomas, yeah. You are, you are happily dismissed. You can come back later. Ja, Tomas, imaš prosto in se lahko vrneš kasneje. It dismisses a nice thing. It means you can go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 I want to ask um, Mr. Coelho and Mr. Lopez Aguilar if you're happy to start. Gospoda Lopeza Aguilarja in gospoda Coelja sprašujem, če sta pripravljena začeti. Vaših kolegov še ni. No, če pa Frank tu, pa se lahko zgodi marsikaj. No, mladi verjetno ne vedo, o čem sploh govorim. Torej, kolegi, Hvala, da ste tukaj. Zahvaljujem se obema poslancema, ki sta prišla. Verjetno se nam bo pridružilo še več poslancev. Lepo pozdravljam vse mlade, ki sedijo v zadnjem delu dvorane. Tukaj so za predstavitev AI. Eh, gre za Evropsko predstavitev za mlade 2016. gre za nadaljevanje srečanja, ki je potekalo maja 2016 v Štrasburu. Samo nekaj pojasnil. Evropska predstavitev za mlade se je zgodila drugič, maja. Sodelovalo je 7500 mladih evropejcev. Razpravljali so o svojih idejah za boljšo Evropo te ideje so predstavili neposredno poslancem. Torej gre kar za pomembno prireditev. 7500, zahvaljujem se mladim za to, da so danes tukaj. Današnji, današnja predstavitev sledi temu uspešnemu dogodku. Člani AI so obiskali tudi deset pristojnih odborov od oktobra in novembra. Te predstavitve bodo omogočale mladim ljudem, da vplivajo na prihodnjo agendo Evropske unije in da bodo lahko prinesli tudi nekaj pozitivnih sprememb. Cilj ni samo ta, da prisluhnemo njihovim idejam. Cilj je tudi ta, da se naši poslanci odzovejo na te ideje. Na govorniškem odru se so se mi pridružili trije mladi, torej eh, tisti, ki predlagajo ideje, idea givers, eh, poslanci pa sprejemajo ideje, idea catchers so. Eh, vsak izmed mladih bo predstavil dve ideji, potem bodo naši poslanci te ideje spontano pokomentirali. In v okviru odbora Libe bomo potem razpravljali o nekaterih zelo pomembnih temah, vem, da so za naše mlade te teme zelo pomembne in zelo pomembne so tudi za nas tukaj v odboru za državljanske svoboščine. Eh, razpravljali bomo o boju proti radikalizaciji, potem o prihodnosti evropske uredbe o azilu in potem še tretja tema, skupni evropski sistem za zakonito priseljevanje. poslanci in mladi lahko sodelujo tudi v razpravi na družabnih medijih, lahko uporabite. Um, is connected to me is going to do that as well because I can't hashtag I2016 no jaz nisem uh, vešč družabnih medijev uh, tako da sam tega ne bom naredil. Najkar predstavim mlade, ki so se nam pridružili in bodo predstavili svoje ideje. Najprej Nur Mašala, ki je član globalne platforme za sirske študente. To je platforma, ki daje možnost sirskim študentom, da zaključijo svoje izobraževanje, v glavnem eh, na portugalskem. No, e, druga je Kira Kotke iz e, Hamburga v Nemčiji. Leta 2014 se je kvalificirala e, za mednarodni dogodek Evropske, Evropske predite za mlade sodeluje pa tudi v različnih regionalnih in nacionalnih forumih. Leta 2015 je diplomirala, študirala je pravo na Univerzi eh, Humboldt v Berlinu. In pa še Ana Čuča, ki je v tretjem letniku študija političnih znanosti v Zagrebu v, na Hrvaškem. Je aktivna prostovoljka v različnih organizacijah. Um, recimo v centru za mirovne študije, centr za študije manjšin, uh, državljanstva in migracij. Uh, veliko je delovala kot prostovoljka v begunskih taboriščih vzdolž balkanske poti vstopa. Najprej bomo se lotili teme boja proti radikalizaciji. To je zelo zapletena tema, Začeli bomo z Kire Kotke. Govorila bo dve minuti. Potem pa bomo dali besedo še Ani Čuča. Kira, izvolite, dve minuti za vašo idejo. Hvala. Predlagala bi, da Evropski parlament eh, vzpostavi enoto za boj proti radikalizaciji na internetu. S takšno kibernetsko enoto bi se lahko soočili z brezmejnostjo kibernetskega kriminala in pokazali bi tudi voljo za to ta kibernetska enota bi bila institucija, ki bi spadala v Evropski centr za kibernetski kriminal. Ta mora imeti pristojnosti, da zapre spletne strani, ki propagirajo ekstremistično propagando, zato bi morali spremeniti tudi zakonodajo. Na ta način bi lahko eh, spremljali IP naslove um, avtorjev teh spletnih strani in lahko bi um, potem te avtorje tudi tožili. Um, na ta način bi sodelovali na področju uh, takšne radikalistične propagande. Um, prav tako bi lahko poročali o spletnih straneh, ki ne bi želele izbrisati takšnih ekstremističnih eh, vsebin in eh, organizirali bi tudi kampanjo osveščenosti grožnje za mlade ljudi z pomočjo platforme, za videe, za članki, ki bi pojasnevali nevarnost pridruževanja eh, ekstremističnim skupinam. Eh, no, seveda izbris spletne strani lahko pomeni še večje nasprotovanje zaradi tega, ampak na ta način bi lahko rešili tudi številne mlade ljudi pred radikalizacijo. Hvala, to je bilo odlično. Čestitam vam tudi zato, da ste se držali časa ali bi morda bili poslanka. Lahko bi vam pomagal se uvrstiti na kakšen seznam.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 preprečiti občutek segregacije, bi morali begunci in migranti sodelovati v civilni družbi in v demokratičnem življenju. Sama imam nekaj izkušenj, eh, delala sem kot prostovoljka z begunci v moji državi in vem, da ključnega pomena, da jim date občutek, da ne živijo v neki tuji družbi, ampak da so tudi oni del te družbe. Moj predlog temeli na razumevanju, da integracija ni enosmerna pot. Obe strani strani si morata za to močno prizadevati. Um, ehm, in uh, eh, zaključevanje ljudi lahko dosežemo prav to. Begunci in imigranti bi morali sodelovati v eh, organizacijah civilnih družb, v sindikatih, v organizacijah sosedo in tako naprej. Poznam primer organizacije, ki jo sestavlja ta, uh, eh, ki jih sestavljajo tako Eh, predstavniki lokalne skupnosti, kakor tudi predstavniki skupnosti beguncev. Ti želijo dokazati, da integracija je mogoča. Evropska unija bi morala nagrajevati takšne projekte in financirati takšne projekte z, iz Evropskega socialnega sklada. Na drugi ravni pa bi morali spodbuditi imigrante in pa begunce naj eh, sodelujejo na izborih v eh, občinske odbore, uh, v, da naj kandidirajo za druge položaje v lokalnih skupnostih. Eh, na ta način bi jih lažje integrirali v skupnost. Hvala lepa, zdaj pa se bo odzval poslanec na Fernando Lopez Aguilar. Both. Iran, Ana, um, I'm, I'm delighted. Uh, if you want a reaction, big hand. I'm, I'm here to, to exactly to share your views and to, to endorse them. Actually,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 You have the floor, please. E, Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem eh, vsem mladim za to, da so danes tako zelo lucidno in jasno predstavili Ok. E, dicevo, gra... Mm, torej še enkrat, da jaz sem eh, hvala vsem mladim za prisotnost danes tu in da ste nam eh, tako lucidno in jasno predstavili svoje zamisli. To je za nas zelo pomembno, tudi zato, da nam bo uspelo razumeti, kako se pogovarjati eh, z vami in da bomo vedeli, o čem razmišljate, da vi veste, o čem mi razmišljate. Meni je zelo pomembno vprašanje solidarnosti. Govorili ste tudi sami o solidarnosti. In solidarnost je termin, ki ni fleksibilen in po mojem mnenju moramo koncept solidarnosti oddaliti, eh, oddaliti od koncepta fleksibilnosti. Solidarnost je pravna obveza, zakonska obveza, ki je zapisana tudi v naše pogodbe in zato jo moramo spoštovati. Pojav Migrantskih tokov je globalni izziv in zahteva globalne odgovore. In nobena država se tu ne more umakniti. Gre torej za našo skupno odgovornost in eh, zato moramo tu uveljaviti člen 80, eh, solidarnost in enako pravna porazdelitev obveznosti. Mislim, da se tu ne moremo skriti pred odgovornostjo. Hvala. Seal and then further reaction from our MEP number six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 namely in process the asylum applications is central. Da bodo zmogli. Kar zgojile menijo sankcije v šengenskem okviru, če države ne bodo želeli sprejemati beguncov, po mojem mnenju, bi morali določiti še više kote kot predlaga komisija, tisti, ki ne morejo sprejemati beguncev, morajo plačevati več od tistih, ki so pripravljeni sprejemati begunce. In sredstva iz strukturnih skladov, ki so namenjene na temu, bi morali biti potem preusmerjena iz te postavke pri teh državah, ki niso pripravljeni biti solidarni. Solidarnost je osrednjega pomena. Bistveno je tudi, da okrepimo vlogo nacionalnih organov za migracije. Prisluhnili smo Nuru, ki zdaj odhaja, prihaja iz Sirije sicer, in prav gotovo je pomembno, da razmišljamo o Alepo in o tem, kaj to pomeni. Pritok ljudi se ne bo zaustavil, se bo še povečal. Prilivanje krvi v Alepu in v drugih mestih v Siriji se nadaljuje. Nuro zdaj živi na portugalskem v okviru programa za sirijske študente, ki je organiziral gospod Sampajo. Zaradi birokracije še vedno čaka na najbližje To se ne more dogajati. Združevanje družine je bistvenega pomena za ustrezno integracijo ljudi. In to je neposrednega interesa za ljudi. Tudi to je eden način za boj proti radikalizaciji. Pred nedavnimi obiski sem bila pravzaprav sramočena, ljudi prepuščamo v roke kriminalnih združb, ker jih ne nameščamo, integriramo na ustrezen način in ponovno združitev družine bistvenega pomena za to. Hvala, Ana. Nur in Kira, če se želite odzvati, ima vsak na voljo ena minuta. Nur. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem gospodu Karlosu. Mm. V veliko veselje mi je bilo, da sem se lahko udeležil tega dogodka, da sem se srečal z mladimi, da sem jim predstavil svoje zamisli in stališče, kot sem povedal že prej, so prihodnost Evrope in zelo pomembno je vzpostavljati dialog z njimi. Imamo podobne zamisli glede dublinskega sistema. Vsi se lahko strinjamo, da je sistem morda prej že deloval, vendar pa s to krizo potrebujemo tudi nov proces, zato da se bomo lahko soočali z novo situacijo. Zelo me veseli, da ste se odzvali tako, kot bi si sam želel. Potem pa že, gospa Ana Gomeš, lepo se vam zahvaljujem, da ste izrazili podobno stališče in popolnoma se strinjam z vami. Na osnovi lastnih izkušenj, kot nekoga, ki je skušal premestiti svojo družino, zdaj dejansko lahko tudi študiram dve leti nisem mogel študirati zaradi tega, ker sem bil kar naprej obremenjen s tem, kako je z mojo družino, kako je z mojo mamo, kako je z mojo sestro. To me je vse čas skrbelo, to je vplivalo tudi na moje družabno življenje. Potem pa, ko se mi je pridružila mama, so mi vsi povedali, da sem se končno zmožen spet nasmejati in to je bistvenega pomena. Birokracija obstaja, seveda, okrog tega ne moremo iti, vendar pa lahko zagotovimo, da bi to bolje delovalo. To je zelo pomembno, hvala, da ste to omenili. Kira, tudi jaz se vam zahvaljujem. Lepo je slišati, da se strinjate z nami glede solidarnosti, da je potrebujemo več. Trenutno vse države članice, ki sprejemajo begunce, ne počnejo tega v dovolj velikem obsegu, tudi tiste, ki ne morejo sprejemati begunce beguncev mislim, da bi morale sodelovati in pomagati na drug način, skladno s svojimi zmožnostmi. In boljša azilna uredba bi upoštevala tudi problem radikalizacije. Če se begunci ne bi tako mučili s procesom za pridobitev azila, potem bi jih zaščitili tudi pred radikalizacijo, verjetno. Najlepša hvala, Kira. Zdaj pa še Tretje vprašanje, skupni evropski sistem za zakonite migracije. Ana bo predstavila peto zamisel. Dve minuti. Moja zamisel je evropski sistem priznavanja, izobraževanja in usposabljanja. Je nekaj, kar bi morale upoštevati vse države članice, več zakonitih poti bi se moralo odpreti v Evropsko unijo in pa za potovanje po Evropski uniji. Glede na to, da vsaka država članica ima različne predpise glede sprejemanja migrantov, mislim, da moramo oblikovati enotni vizumski sistem, ki bi zagotovil, da tisti, ki želijo migrirati zaradi razlogov dela, to tudi lahko storijo skladno s skupnimi evropskimi merili. Tak sistem bi nam pomagal razrešiti veliko težavo, do katere pride, ko države članice skušajo integrirati ljudi na trg dela. Ene izmed največjih ovir pri pridobitvi delovne vize pa je to, da je težko zagotoviti priznavanje spretnosti in pa znanja, ki jih migranti imajo. Morali bi torej imeti nekakšne kriterije, skladno s katerimi bi lahko ocenili izobrazbo in usposabljanje posameznikov in potem bi jih lahko presmerili tudi v dodatno izobraževanje, če bi to potrebovali. Tako bi eh, lahko uh, prosmerili migrante na delovna mesta, ki se specifično potrebujejo v državah članicah Evropske unije. To bi bilo skladno tudi z njihovimi prejšnjimi izkušnjami, obenem pa bi temu dodali še jezikovne tečaje, zato da bi se lahko migrante čim prej prilagodili nacionalnim trgom. Države članice bi poleg tega lahko izvajali redne jezikovne tečaje na svojih kulturnih inštitutih, inštitutih države izvora. Naprimer, takšne tečaje bi lahko sofinancirani strani držav članic in ti tečaje bi lahko bili bistven del pridobitve delovne vize. Če bi uspešno upravili jezikovne tečaje, bi lahko pridobili delovno vizo oziroma vizom po priznavanju njihovih spretnosti znanja in pa obvladanja jezika in ne moramo več preprečiti, da bi postali del države članice gostiteljice. Najlepša hvala, hvala Ana. Zdaj pa še za misel šest. Nura. Zakonito priseljevanje za mlade je zelo pomembno, še posebej za tiste, ki želijo se izobraževati. Tako da lahko pristopijo v vizumski sistem, da bodo lahko nadaljevali izobraževanje v Evropi. Ti mladi so edini up za njihove države, za države, ki jih je treba ponovno zgraditi. Jutri pa jutrišnjem, kadarkoli že, ko se bo vojna ustavila, se bodo morali ti mladi vlačati. Vse ta čas, ko so v Evropski uniji, mislim, da bi lahko ti mladi tudi pomagali v Evropski uniji. Treba je priznavati njihove znanje. Prišel sem iz globalne platforme za sirske študente na portugalskem, gospod sem pa to ustanovil, in nas in več kot sto drugih študentov na portugalskem lahko študirajo potem ko nismo mogli zaključiti študijem v Siriji. In jasno je, kako zelo pomembno je izobraževanje, ne samo zdaj, ampak tudi potem, ko je vojne konec. Jasno je, da je izobraževanje prvi korak na poti, proti boju, na poti boja proti vojni. Ponovno vzpostavitev gospodarstva in prihodnosti je bistvenega pomena. Zato treba podpirati imigracije. Če ne bom imel varnih pogojev za izobraževanje in napredovanje, potem verjetno gotovo ne bom mogel razmišljati o tem, da bi se vrnil domov. Mislim, da bi morali v Evropski uniji začeti nekaj nove, novih projektov, s čimer bi to tudi podprli. Podpreti moramo tiste države, ki se soočajo z hudimi gospodarskimi pogoji, moramo okrepiti tudi razdelovnih mest, ponuditi določene zamisli in motivirati mlade. Veliko nas bo dvakrat pomislilo, preden bi se odločili, da bi se preselili. In tudi, če se ti mladi preselijo, bo tista sprememba, ki se zgodi v državi izvora, pozitivna sprememba, doprinesla k temu, da se vrnejo. Samo, če bodo imeli občutek, da dejansko obstaja solidarnost in podpora, se bo to lahko zgodilo. Najboljša povezave in sodelovanje, ki lahko vzpostavimo s temi generacijami, pa gotovo lahko prihaja tudi na ravni mladih v Evropi. Sodelovanje mladih v tem procesu mislim, da lahko še izboljša ta proces. Dobro je torej zagotoviti sodelovanje med temi generacijami tukaj. Ta proces bo sicer trajal kar nekaj časa, zahteval bo veliko truda, cela Evropska unija bo morala pri tem sodelovati, vendar pa mislim, da bi to imelo pozitivne učinke. Hvala. Nur, Trije poslanci bodo imeli zdaj možnost podati svoje stališče, Frank Engel, eventualno Silvi Gijom. Najprej Frank Engel, dve minuti. Hvala, Klod. Priznavanje spretnosti znanja, to je še vedno velika problematika znotraj Evropske unije. To se mi zdi žalostno in popolnoma nesmiselno. V vseh teh letih nam še ni uspelo začeti pri izhodišču, da moramo biti enostavno dovolj pragmatični glede kvalifikacij. Če pridobite diploma v Kopenhagnu in se želite preseliti v Madrid, potem enostavno ljudje priznajo, da to ima določeno vrednost in oslab tega je mogoče delati. Se pa strinjam s tem, da je to eden bistvenih elementov, za katerega moramo poskrbeti. Tudi v smislu dokončanja izobraževalnega procesa študija tukaj v Evropski uniji. Če bomo začeli z izhodiščem, da kakršnokoli znanje ste prenesli iz Eritreje, iz Sirije, iz kjerkoli druge, ni vredno nič, potem bo to gotovo problem. S tem ne bomo ničemur pomagali. To je treba spremeniti, spremeniti moramo odnos do tega. Ne na zadnje. Mislim, da nam ne bo uspelo, če ne bomo spremenili sistema za zakonite migracije v Evropsko unijo, potrebujemo enotni sistem in enoten sklop meril. In to pomeni enako migracijsko logiko, enako migracijsko politiko, prav gotovo za Evropsko unijo, če ne posaj za šengensko področje. Seveda, če predvidevamo, da bo šengensko moče še vedno obstajalo, upam, da bo. Žal to ni popolnoma gotovo. Mislim, da je to zelo pomembno. Med razpravo na Evropskem parlamentu pred letom, letom in pol, ne spomnim se točno, sem si ogledal nekaj številk, še posebej tistih, ki veljajo za državljane izven Evropske unije. Izven Evropske unije je vsaj toliko državljanov Evropske unije in njihovih potomcev kot znotraj Evropske unije, kar pomeni, da smo celina migracij že zelo dolgo časa, tako imigracij kot emigracij. Nikoli ni bilo tukaj nekakšne logike trdnjave, tako da se kar naenkrat počutimo, kot da nas napadajo iz eh, vse povsod, mi pa skušamo nekako zaščititi naše meje. Celotno območje na globalni ravni v bistvu sploh ne bi bilo poseljeno, če se evropejci ne bi selili ven. In s tem pridem do naslednjih sklepov. Migrant nikoli ne more biti kriminalec samo zato, ker je imigrant. To, da imam jaz družino v Rio de Janeiro, je vezano na to, da je bil čas, Ana, ko je bil Luksemburg tako reven. In potem so prepotovali so pot preko Atlantika, kjer so bili deležni dobrodošlice. Tam jim niso rekli, nimate vizuma, morate iti na hotspot in tako dalje. Nikakor ne. Zelo pomembno je torej, kakšen odnos imamo do migracijskega pojava. Ena najbolj temeljnih človeških pravic je prav gotovo to, da išče svobodo, srečo in uspeh nekje druge, tudi druge kot tam, kjer so bili rojeni. In če se bomo vrnili k tem načelom, mislim, da nam bo vsem bolje šlo. Najlepša hvala, Frank. Zdaj pa še Eva želi dve minuti. Najlepša hvala spet se lepo zahvaljujem Ani in Nuru za te pozitivne pripombe. Mislim, da je zelo dobro za misel, da prosilci za azil in migranti dobijo možnost dokončati svoje izobraževanje, svoje študij, preden se vrnejo v državo izvora. Kot je povedal Nur, je zelo pomembno, da tukaj pridobijo ustrezno znanje in spretnosti, ki so lahko zelo koristne poznaje. Ne smemo mešati konceptov migrantov in prosilcev za azil, sistemov modre kartice, da bi poenostavili migracije visoko usposobljenim in izobraženim ljudem. Je pa to precej nevarna zamisel, če to enostavno prenesemo na prosilce za azil. Nikakor ne bi smeli dati prioritete visoko usposobljenim prosilcem za azil, saj so vsi čisto enako upravičeni do varnosti. Tega torej ne smemo mešati. Imate pa popolnoma prav, ko pravite, da nimamo dovolj pravnih sredstev in poti za to, da ljudje dejansko lahko pridejo v Evropsko unijo. In mi, zeleni, si močno prizadevamo, da bi vzpostavili več pravnih sredstev poti do Evropske unije. In prav tako si prizadevamo za to, da bi se lahko prosilci za azil zapustili takoj, ne mudoma. Vendar pa na Evropskem parlamentu nismo dobili veliko podpore, ko smo predstavili resolucijo leta 2015. Najlepša hvala, da ste nas obiskali in nas opomnili na naše dožnosti. Hvala, Eva, pa še zadnji odziv. Euro poslanke Sidvigium. Kar francosko bom pokomentirala to. Najlepša hvala. No, veliko tega, kar ste povedali, se razlikuje toliko od tega, kar so povedala Frank in Eva in tudi jaz se strinjam s tem. Iskati moramo zakonite poti za migrante in to je prav gotovo obveznost evropske politike in pa evropskega parlamenta. Če ne bomo ustvarjali zakonitih migracijskih poti, potem bodo še naprej obstajale nezakonite in te nezakonite poti so zelo nevarne in profitirajo le od ene kategorije oseb in to so tisti najbolj rljivi. Njihov življenja so ogrožena. Večina premikov po celotnem svetu se ne dogaja kot nekakšna invazija od uh, juga proti severu, ampak gre tukaj tudi za nekatere lokalne premike ali pa drugače. V vsakem primeru gre torej za podobna gibanja. Potem pa drugič, vprašanje izobraževanja je prav gotovo bistvenega pomena. In v tem primeru prav gotovo moramo kaj prispevati in to tudi podpreti. Govorili ste o enotih merilih za prosilce za azil, tako da bi lahko ocenili njihove kompetence, to uskladili tudi s potrebami na trgu dela. in že znotraj same Evropske unije nam ne uspe tega uskladiti. Že med nami, med našimi izobraževalnimi sistemi nam ni uspelo doseči nekakšnega enotnega priznavanja teh eh, znanj in spretnosti. Veliko je poklicov, za katere moramo poskrbeti v Evropski uniji. In to moramo poštevati tudi, ko obravnavamo migrante in prosilce za azil. Pa še nekaj sem želela povedati pri tem bi se lahko navezala tudi na to, kar so povedali moji kolegi. Ne smemo se osredotočiti le na visoko kvalificirane, visoko usposebljene profile ljudi. V Evropski uniji mislim, da potrebujemo tudi poklicne profile, ki niso nujno visoko usposobljeni in kvalificirani. In ravno v tem se mislu je sistem modre kartice vreden tudi določene kritike, ker se preveč osredotoča le na nekatere zaželene profile. tudi tiste, ki bi potrebovali nekakšen dopolnilni sistem usposabljanja in izobraževanja, so nekaj vredni, o njih moramo razmišljati. Najlepša hvala, Silvi. Zdaj se boste lahko odzvala Ana in potem Nura. Najprej Ana. Najlepša hvala. Najprej bi želel spregovoriti o sistemu kvot. Ko se pogovarjamo o sistemu kvot, pogosto dobimo občutek, da so države članice prisiljene v to, da sprejemajo migrante. Potem pa niti ne vemo, kaj države članice storijo za to, da se te posameznike kvalitetno integrira. Še posebej pri, naprimer, upoštevanju nekaterih temeljnih predpisov in pravil, to, da se poskrbi za delovno mesto, da se poskrbi za izpolnitev osnovnih potreb in vedno se sprašujem, kdo bo poskrbel za ustrezno izvrševanje ali bo to Evropska unija, ki bo izvajala nadzor v državah članicah, kako bo za to storili, kdo bo pristojni organ. Glede vaše komentarje, strinjam se, da ne bi smeli preveč razlikovati med visoko izobraženimi in manj izobraženimi migranti. In zato sem predlagala veliko izobraževanja, veliko dodatnega, dopolnilnega usposabljanja. Menim, da kraj rojstva, izvora, vaš potni list in pa vaše družbeno zaledje ne bi smelo vplivati na vašo prihodnost. Vsi si zaslužijo enake možnosti za pridobitev dobre izobrazbe, če to hočejo ali pa ne. In to je to, kar moramo povdariti. Hvala. Zelo me veseli, da se ne izmenjujemo le stališče, ampak tudi izkušnje. Upoštevati moramo dejstva. Ne smemo mešati beguncev in pa prosilcev za azil. tako ko nihče, nihče mm, no sam sem, sem uh, obiskoval Britansko univerzo, potem ko sem želel pridobiti vizum, pa tega nisem mogel uh, pridobiti. In to se dogaja našim prijateljem tudi, če so sprejeti na univerze, kjer uh, so vključeni v različne študijske programe, v magisterije, doktorske programe, ne morejo na to se zagotoviti dostopa. Zaradi njihovih državljanstv jih nekako izrivamo iz poti zakonitega priseljevanja. Če bomo priznali njihovo znanje in spretnosti, ko se bomo sredotočili na njihove izobraževanje, bomo omejili tudi nezakoniti pritok ljudi. Veliko manj bo nezakonitih migracij. Veliko ljudi, ki govorijo o Siriji, je mladih in zelo pomembno je za nas, da pridobimo izobrazbo. Če bomo dobili priložnost, da pridemo v Evropo z običajnim vizumom in na običajen način živimo, tako kot prej, nihče ne bo optiral za nezakonite poti. Izobraževanje je zelo pomembno, zelo pomembno je, da zdaj začnemo razmišljati o tem, kako lahko tiste, ki želijo dokončati izobraževanje v Evropski uniji, v to vključimo in to zagotovimo. Na zakonit način. Najlepša hvala, Nur, v imenu evroposlancev, kolegov in kolegi, če posebej tistih, ki so podali svoje stališče, bi se želel zahvaliti. Tudi cenimo, kako iskreno ste se danes izražali, kako artikulirani so bili ni enostavno tako dobro predstaviti svoje misli in se obenem držati tudi časovnih omitev. Nikakor torej ne bi želel primerjati z, z našimi kolegi in tako dalje. V vsakem primeru pa ste dobro predstavili svoje zamisli. Vem, da se morate odpraviti, zahvaljujem se tudi organizatorjem. Organizatori so med starejšimi tukam, zahvaljujte se jim tudi za uspešen dogodek v Strasburu. Pa še nekaj, to, kar so povedali evroposlanci, kolegi prav gotovo niso bile nekakšne pokroviteljske besede, ampak je bilo to iskreno stališče. Upam, da ste dobili občutek od odbora Libe, da smo vam skrbno prisluhnili, da bomo upoštevali vaše zamisli glede treh zelo pomembnih osrednjih vprašanj za nas. Vi ste prihodnost, zato je prav gotovo bistveno, da prisluhnemo vam, vašim zamislim in mislim, da ste na koncu zelo dobro povdarili, kaj je pomembno za migracijsko politiko. Najlepša hvala. Zahvaljujem se še posebej tistim poslancem, ki ste si vzeli nekaj časa, da ste se vključili v to razpravo. Vsem želim veliko sreče tudi pri organizaciji nadaljnih dogodkov. Hvala. Colleagues will proceed with the agenda. Tako, kolegice in kolegi, nadaljujemo z dnevnim redom. going to go straight to the... Um, Tako, predajno gremo kar na točko 5. Evropsko javno toživstvo. Vem, da so kolegi prišli sem posebej na to točko. Torej, gre za predstavitev trenutnega stanja strani predsedstva in komisije. Predsedstva in komisijo smo danes povabili sem, da nas obvestijo o stanju pogajanj o Evropskem javnem tožilstvu. Kot veste, je potrebno zagotoviti soglasje v svetu in pa tudi soglasje parlamenta. Gre za na organ, ki bo odgovoren za pregon kaznjivih dejanj proti proračunu EU, gre za direktivo PIF. Ta direktiva je trenutno tudi predmet pogajanj med svetom in parlamentom in rezultat teh pogajanj bo še posebej relevanten za delo Evropskega tožilstva. Besedo torej najprej dajem Juan Fernando za kratek uvod, kar zadeva stanje pogajanj glede direktive PIF, potem pa besedo dobi še predsedstvo in pa komisija. Gospod Lopez Aguilar, če ste pripravljeni prosim, če lahko podate kratek uvod, s tem bomo začeli, potem pa nadaljujemo. Juan Fernando. Ja, hvala. Ja, prav ste povedali. Obe ti pobudi sta povezani. Direktiva PIF in pa Evropsko tožilstvo sta dve medsebojno povezani zadevi. Sprejeti direktive PIF je nekaj, kar tu v našem parlamentu razumemo kot ključnega pomena, da lahko končno ustanovimo Evropsko javno toživstvo, da bo lahko torej začelo z delom. No in v ta namen bo nujno, da dosežemo dogovor in eh, tudi poseben preboj z direktivo PIF. Ampak svet direktivo PIF blokira že leta, ne pozabimo na to. To pobudo je komisija sprejela daleč nazaj, leta 2012, štiri leta in pol so torej že menila od eh, sprejetja tega osnutka. Stališče o prvi obravnavi smo mi pripravili že aprila 2014, dve leti in pol nazaj. In namen je bil, da bi čim prej prišli do dogovora v drugi obravnavi in zato sta svet in parlament imela nič manj kot šest trialogov z posameznimi predsedstvi. In ključno vprašanje je, zakaj je direktiva PIF v blokadi tako zelo vprašanje dolgo. No, ključno vprašanje, ključni kamen spotike so goljufije z področja DDV, ki se jih eh, želi vključiti v področje uporabe direktive. To je za nas ključnega pomena. Ustrajamo, da naj se to vključi v direktivo in to je bila tudi glavna točka glede katere smo se stajali, parlament in svet. No, ampak zdaj se zdi, da smo morda končno na zadnjem trilogu, ki je potekal prejšnji teden ogrovo plenoma v Strasburu, prišlo do premika in svet je izkazal pripravljenost na kompromis z Evropskim parlamentom in mislim, da velja zgrabiti to priložnost, ki se ponuja. Svet ustraja, da mora biti prag za vključitev goljofij z področja DDV v to direktivo določen na vsaj 10 milijonov evrov. To je huda goljofija, to je bistveno previsoko. da bi na tej podlagi določili osnovo za pristojnost. Evropskega tožilstva. Mi torej ustrajamo na znižanju tega vstopnega pragu. Seveda, naš plan B je bil, da bi to določili na ravni 1 milijon evrov in v primerih, ki zadevajo dve ali več državi članici. Ampak zdi se, da bomo dosegli dogovor nekje pri petih milijonih evrih. In tu skušamo doseči kompromis na naslednjem trilogu, ki bo potekal jutri. No in potem je še nekaj drugih komponent tega dogovora, vključno z glifijami na področju javnih naročil. Iz nekega razloga je svet omaknil goljufije na področju javnih naročil iz eh, nabora kaznevih dejanj, ki so v pristojnosti Evropskega težilstva. Mi želimo, da se to vključi nazaj v področje uporabe. Potem je bilo tudi nekaj razprav o sankcijah za fizične osebe. Tu smo pripravljeni na kompromis eh, in sprejeti maksimum štirih eh, let zaporne kazni. Svet ustraja na tej maksimalni spodnji meji in eh, to kot odgovor na našo prvotno zahtevo pet let. Smo pa pripravljeni sprejeti tudi prag 100 tisoč evrov, vezan na to minimalno zgornjo mejo. No in potem je tu vprašanje zastaralnih rokov, tudi tu smo pripravljeni na kompromis s svetom. Mi smo sprejeli petletno zastaralno obdobje za zniženje na tri leta, ko prekinitve mm, določa nacionalna zakonodaja. Svet torej je izkazal pripravljenost na kompromis glede DDV in menim, da velja dogovor zdaj skleniti, da to direktivo končno spravimo pod streho, ker sicer Evropskega javnega težilstva ne bo. In eh, to ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi pomankanja soglasja znotraj sveta. Samega, kajti vse več držav nekako opušča to idejo in eh, zdaj res vlada že resna nevarnost, da se to ne bo zgodilo, ampak če ne bomo zdaj izglasovali direktive PIF, potem eh, se nič ne bo zgodilo. Dobro, hvala Juan za to aktualno informacijo. To prehajamo na predsedstvo. Gospod Kotlarik, generalni direktor Ministrstva za pravosodje, nam bo povedal več o pogajanjih v svetu. Izvolite. Hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem. No, lahko potrdim to, kar pravi gospod Aguilar. Mislim, da smo zelo blizu dogovoru o direktivi PIF, kar je dejansko predpogoj za to, da Evropsko javno toživstvo sploh ugledalo od sveta. To smo zelo jasno povedali državam članicam in v tem kratkem času, ki smo ga imeli na voljo, nam je dejansko uspelo spremeniti stališče več držav članic. Kajti, kot veste, je celo junija eh, še vedno vladala kvalificirana večina proti eh, direktivi. No, zdaj smo skoraj da že na cilju. Na zadnjem koreperju so neke države sicer še oklevale, ampak glede na informacije, ki jih prejemamo, se zdi, da bo jutrišnji koreper celo bolj pozitiven, kot je bil eh, zadnji in eh, menimo, da bi na koncu, koncu morali uspeti s kvalificirano večino. Še vedno se pojavlja vprašanje, ali bodo veljala nova ali stara pravila o glasovanju, ampak mislim, da je črni scenarij tu najverjetneje ta, da bo potrebno počakati do aprila, da bomo lahko glasovali na podlagi novih pravil, kajti po prvem eh, dogovoru mislim, da bomo težko dosegli kvalificirano večino v svetu. No, kar zadeva Evropsko javno tožilstvo. Če se nam bo uspelo dogovoriti o direktivi PIF, ne le o tem, ampak tudi o direktivi PIF, ki bo vključevala goljofije DDV, to je pomembno ne le za parlament, ampak tudi za še vedne države članice. Eh, in brez tega seveda nikoli ne bi dovolj držav članic podprlo Evropske javnega tožilstva. No in mi eh, kot predsedstvo se zavedamo, da če želimo, da bo Evropsko javno tožilstvo učinkovito, potrebujemo vsaj 20 držav članic, da bo zadeva funkcionirala na učinkovit način. Tako da naše predsedstvo je imelo že intenzivno razpravo o direktivi PIF, tudi s kolegi iz Ministrstva za finance in kar zadeva Evropsko javno tožilstvo nam je uspelo finalizirati zdaj vrsto še preostalih določb. Moram se pa v tej fazi zahvaliti tudi Luksemburgu in pa seveda nizozemskemu predsedstvu. Obe ti predsedstvi sta bili zelo aktivni in mislim, da si lahko predstavljate, kako velika prizadevanja so bila potrebna na nizozemskem, da so kljub nasprotovanju parlamenta uspeli narediti ta korak naprej, tako da zahvaljujoč delu prejšnjih predsedstv nam je uspelo zdaj zaključiti še preostale določbe, ampak problem je ta, da so na ministerskih svetih vse skupaj zamrznili, ker ni bilo soglasja. Za končni dogovor potrebujemo soglasje. Tako da je dejstvo, da smo imeli več kot 100 opomb pod črto, z diametralno nasprotnimi stališči držav članic glede pomembnih določb in zato smo se odločili, da se bomo zadeve lotili z drugačnim pristopom. In zato smo dosje dvignili na raven ministerskega zasedanja in zahtevali, da imenujejo šerpe za oba doseja, torej tako direktivo PIF kot EPPO, eh, e kako je Eurojust. Eurojust je dosej, ki trenutno ni v razpravi, ampak glede eh, direktive PIF in pa Evropskega javnega tožilstva je bila razprava zelo intenzivna in eh, s šerpami, ki so jih ministri imenovali, nam je vendarle uspelo ustvariti zelo pozitivno delovno atmosfero v svetu eh, in v duhu kompromisa nam je dejansko uspelo priti do dogovora glede večine še preostalih eh, odprtih vprašanj. Kot rečeno, skušali smo črtati čim več opomb po črto, to ni bilo enostavno. Nekaj točk je še vprašanje, odprtih, vse čas se pogajamo, seveda, v atmosferi, kjer nič ni dogovorjeno, tukaj ni dogovorjeno vse. Dejstvo pa je, da je ta predlog svežen, ker se ne moremo dogovoriti o eni sami določbi, ne da bi upoštevali vse ostale. Tako da pomemben je, je paket, da bodo vse države lahko razumeli ta svežen kot dovolj učinkovit, ki zagotavlja torej tiste rezultate, ki države želijo doseči. Povratne informacije, ki jih dobivamo, kažejo, da nam je skoraj da že uspelo priti do cilja. Najbolj problematično vprašanje v tej fazi se zdi, da da je najbolj problematičen. Odstavek 3. In uh, imeli smo že kar nekaj neformalnih stikov s parlamentom, eh, s predstavniki parlamenta in dobili smo kar nekaj pomenih informacij, to je ena od teh informacij, to je tudi eh, razlog, zakaj je tako pomembno, da ta predlog zdaj pripeljemo do faze, ki bo v končni fazi spremljiv tudi za parlament. To seveda ni vedno enostavno, ampak kot rečeno, imamo vsega, še nekaj detajlov, ki je treba razjasniti, ampak mislim, da smo skoraj da že na cilju. Problem, kot veste, pa je, da na decembrskem svetu soglasja ne bi bilo. Že zdaj vemo za vsaj eno državo članico, ki bo glasovala proti, razen če se ne zgodi nekaj revolucionarnega, kar pa se ne bo. Kajti nizozemski parlament je že obvezal njihovega ministra, da tega predloga ne podpre. Druga država članica, ki je še vedno nekako pod vprašajem, je Švedska, ker odbor za pravosodje v njihovem parlamentu tudi dokaj negativno ocenjuje ta predlog. In tako nizozemski kot švedski parlament. sta še vedno v fazi oklevanja, saj sta že v začetku oba parlamenta izrekla tako imenovani rumeni karton temu predlogu iz argumenta subsidijarnosti in tako naprej, ampak za Švedsko še ni padla zadnja beseda, kajti odbor za evropske zadeve bo imel zadnjo besedo, ne odbor za pravosodje, ampak bolj da je zelo vprašljivo ali po odbor za evropske zadeve sprejel drugačno stališče od odbora za pravosodje. No, že zaradi stališča nizozemskega parlamenta je jasno, da soglasja ne bo in eh, okrepljeno sodelovanje. Je verjetno tista formula, v katero bomo šli, kar je prečakoval tudi zakonodajalec, ko je določil kot pravno podlago člen 86. No, to je nekaj, kar še vedno ostaja odprto. Zdaj smo v fazi posvetovanja z državami članicami in bomo videli, koliko držav članic bo glasovalo za okrepljeno sodelovanje. No, ampak kot rečeno, še enkrat podarjam, ne, ne bomo se odločili za postopek okrepljenega sodelovanja z manj kot 20 državami članicami. To mislim, da je številka, pod katero ne moremo, če želimo, da bo Evropsko javno tožilstvo delovalo učinkovito, da bo imelo dodano vrednost in da bo še vedno evropsko. Dobro, mislim, da lahko s tem, kar zaključimo vašo predstavitev, kar nekaj kolegov želi zastaviti podrobnejša vprašanja. Če bo potrebno, se seveda lahko še vrnemo k tej problematiki sveta. Tako da morda, če na tej točki zaključimo, potem pa boste lahko odgovorili, če bodo še kakšna konkretna vprašanja. E, še komisija dobi besedo, kar se da jedr NATO, prosim, kajti še kar nekaj koliko želi besedo. Hvala, gospod predsednik in dobro jutro. Bom kratek. Najprej se zahvaljujemo za to današnje zasedanje. Pomembno je, da spremljate, kaj se dogaja s tem dosjejem in veseli me, da sta tako gospod Aguilar kot slovaško predsedstvo izrazila občutek napredka. Tudi mi se strinjamo, napredek je bil dosežen in eh, zahvaljujoč delu slovaškega predsedstva, ki je na zelo odkrit način povedalo, kje stojimo. Imate zdaj celo sliko trenutnega stanja pred seboj. Pripričani smo, da je dogovor glede direktive PIF možen še letos, vsekakor podpiramo koncept svežnja, torej direktiva PIF in uh, uredba o Evropskem javnem tožilstvu. Strinjamo se, da je prak 10 milijonov evrov previsok, 5 milijonov bi bilo po našem mnenju bistveno bolje, kajti prednosti, ki jih ponuja Evropsko tožilstvo, bilo bistveno bolj uh, otipljive s tem nižjim pragom. Tako da se strinjamo s tem, kar pravi gospod Aguilar. Glede Evropskega javnega tožilstva se strinjamo, oziroma glede uh, eh, DDV-ja strinjamo se, da je to potrebno vključiti v področje uporabe, uh, kajti tu bi bilo to konec koncev najbolj koristno. Je pa še kar nekaj drugih zadev, ki je treba rešiti v besedilu, naprimer. pristojnosti eh, toživstva, vprašanje mm, dokaznega gradiva in tako naprej, eh, ampak mislim, da to lahko rešimo v procesu eh, s šerpami, ki ga je gospod Kotlerik prej omenil in podpiramo vsa prizadevanja predsedstva za to, da bi v nekem razumnem času prišli do kompromisa, ki pa ne bo razvodenev samega koncepta zadeva ukrepljeno sodelovanje, počakamo na svet za pravosodje decembra. Do takrat pa mora seveda naša prioriteta biti, da se čim bolj približamo soglasju. Hvala lepa. Hvala. Gospod Fos, naj samo spomnim, da se je gospod eh, Fos odločil prevzeti ta dosje v času odsotnosti gospe Matera. Hvala lepa. Prosimo, če upravičite odsotnost eh, gospe Matere, ki je trenutno na političkem dopustu. Prosila pa me je, da naj povem par zadev eh, v tem ključnem trenutku za direktivo o Evropskem javnem tožilstvu in direktivo PIF. Direktiva PIF je ključni predpogoj za sprejetje predlagane uredbe o Evropskem javnem tožilstvu, ki bi preiskovalo in preganjalo storilce kaznjivih dejanj proti finančnim interesom EU. Evropski parlament je vedno znova pozival k celostnem pristopu k področju Gulefina, področju DDV, eh, korupcije eh, in pa da je potrebno tudi ukrepiti multidimenzionalno sodelovanje med državami, članicami in institucijami EU. Vključevanje goljufij z področja DDV v direktivo PIF je prav tako pomembno, kar smo tudi vedno znova podarjali. Zaupamo našim sopračevalcem, gospe Gresle in gospodu Lopesa Aguilarju, da boste uspela doseči pozitiven rezultat glede tega tako pomembnega dosjeja. Enkrat, ko bo sprejeta, bo direktiva PIF, bo svet lahko tudi zaključil svojo razpravo o besedilu uredbe o Evropskem javnem tožilstvu, ki mora biti vsekakor učinkovito. Podarjam še enkrat stališče Evropskega parlamenta, ki smo ga izglasovali v resoluciji letošnjega septembra in kjer pozivamo k ustanovitvi tožilstva z jasnimi pooblastili in ki lahko učinkovito sodeluje z drugimi agencijami EU. Natančno spremljamo razvoj dogodkov v svetu in dobro se zavedam kompleksnosti in pa tudi krhkosti situacije glede obeh dosjejev. Svet PNZ, kjer se boste obravnavala oba dosjeja, se nezadržno bliža in menim, da imamo še vedno priložnost uspešno zaključiti z direktivo PIF in tudi doseči dogovor v svetu in sicer s soglasjem glede Evropskega tožilstva, da bo Evropski parlament lahko začel z vsemi potrebnimi postopki za izdajo soglasja. Gospa Matera tudi zelo cene delo, ki je opravilo slovaško predsedstvo pri obih dosijejih v preteklem obdobju. Hvala lepa. Prehajamo kar na poročevalko v senci za SD, Silvija Ivon Kaufman. Hvala lepa. Hvala predsedstvo in komisiji. Slovaško predsedstvo si res eh, izredno prizadeva na tem področju, tudi naša skupina to zelo ceni in jasno naj povem, kar se nas tiče, menimo, da je pomembno, da dobimo kar se da učinkovito evropsko tužilstvo, no in kot je gospod Fos dejal, sprejeti direktive PIF in eh, uredbe o javnem tožilstvu je nekaj, kar je med sebojno tesno povezano. To je kristalno jasno. Moram pa vendarle povedati tudi to. Potem, ko sem slišala, kaj ste sami dejali in potem, ko sem videla določene dokumente in številn, po številnih neformalnih pogovorjih, moram reči, da mi ni najbolj jasna ta zelo zapletena situacija, ki eh, očitno vlada v svetu. In če pogledamo obe besedili, prvotni predlog komisije in pa to, kar imamo sedaj kot delovni dokument v svetu. Tu vidimo velike razlike. Trenutno besedilo predsedstva nima prav več veliko skupnega s prvotnim predlogom komisije in če zdaj vidimo tudi, da visi v zraku tudi vprašanje, koliko držav bo sodelovalo, potem se pojavlja še več vprašanj. In eh, predstavnik sveta je dejal, da po njegovem mnenju vsaj 20 držav članic nujno potrebujemo za to, da bomo lahko šli v smer okrepljenega sodelovanja. No, tudi formulacija, ki ste jo uporabili, mi kaže na to, da v tem trenutku niti ni gotovo ali bo vse 20 držav članic pri tem sodelovali. E, že z tega vidika se potem vprašamo, kaj pa zdaj s preostalimi osmimi ali sedmimi državami. Kako se bomo tam potem e, lotevali vprašanja goljofij na področju TDV? kako bomo potem postopali, če bo prihajalo do čezmejnih kaznevih dejanj, če pa ne bodo vse države članice sodelovale. Ste o tem sploh razmislili? Če imamo okrepljeno sodelovanje, kaj potem z tistimi preostalimi državami, ki ne sodelujejo v tem procesu? Tako da vprašanje vrh glave in eh, lahko vam povem, da bomo vsekakor zelo natančno preučili kako bo na koncu koncev izgledal rezultat, kajti dejstvo je, da potrebujemo to dano vrednost in to je bistvo vsega. Ja, zelo relevantna vprašanja. Louis Michel kot poročevalc v senci za skupino Alde, izvolite. Mikrofon zagovornika, prosimo. Ja, hvala lepa. Slišal sem kar nekaj optimističnih eh, nagovorov tu, sam pa sem razočaran. Razočaran, ker eh, vsebine komentarjev Evropske parlamente sploh eh, niste upoštevali. Prav tako se nam zdi, da je svet bistveno otežil delovanje, omejil pristojnosti in vsebine samega toživstva in zato se sprašujem, kakšna je dejanska realna vrednost, eh, dodana vrednost tega predloga. Dejstvo je, da bo toživstvo lahko preganjalo le tiste primere, kjer je več kot 500% povzročene škode eh, čezmejne. To je potrebno spremeniti, kajti v primeru nesoglasja med eh, Evropskim toživstvom in nacionalnim toživstvom, Eh, pristojnim organom, ima nacionalni organ zadnjo besedo. Moram reči, da zelo obžalujem, da o tem ne odloča nek neodvisni organ, naprimer Evropsko sodišče, ki bi lahko dalo jasno sliko glede porazdelitve pristojnosti in eh, s tem tudi postavilo jasno sodno prakso. Tako da vas sprašujem, ali ste v svetu sploh razpravljali o tem vprašanju in ali države članice v celoti zavračajo idejo, da naj ne bi bila, bil nek nacionalni organ tisti, ki o tem odloča, ampak eh, v osnovi Evropsko sodišče. To je vprašanje, ki se mi zdi absolutno nojno. No, potem glede direktive PIF. Moram reči, da sem kar skeptičen do tega vprašanja, kaj ti prag desetih milijonov evrov, ko gre za goljofije na področju DDV, to bo seveda zelo omejilo pristojnosti tožilstva. Ali ste torej opravili neko oceno števila primerov, ki bi jih tožilstvo obravnavalo, mm, vsaj iz vidika tako visokega praga, cela vrsta drugih vprašanja, ampak meni je že to zelo problematično. Tako da zdaj v trenutku, ko vprašanje, nas eh, javnost upravičeno zelo natančno spremlja. Moram reči, da sem zelo skeptičen, kaj ti eh, veto švedskega in nizozemskega parlamenta eh, je nekako jasen, tako da bomo primorni iti v smer okrepljenega sodelovanja, ampak menim, da obstaja tveganje, da bodo druge države, ki so aktivno sodelovali pri tej razpravi, potem na koncu ne bodo sprejeli tega koncepta. Zdaj danes je to čisto filozofska razprava, ampak treba se odločiti, kako se bo zadeva eh, izpeljala. Ampak moram reči, da mm, ne podpiram prakse malih korakov z eh, zgolj peščico držav. Ne pravite, da je to nek spektakularen napredek glede boja proti goljofijam v Evropi, no jaz menim, da Unija potrebuje takšen velikanski korak naprej in eh, brez tega ne morem. Zato pozivam predsedstvo, da ustrezno. Uh, postopa naprej in da ne izključi ponovnega odpiranja tega besedila, kajti dejstvo je, da mm, to rešitev zelo potrebujemo. Sem pa sam zelo kritičen in neravno pozitivno nastrojen, čeprav vem, da si svet zelo prizadeva za doseganje napredka, vem tudi, da je komisija eh, zelo blizu našim stališčem, kar me veseli, ampak eh, nikakor nisem prepričan, da smo tu dosegli kakšen velik napredek pri dosegu, ki pa je ključnega pomena za obnovo škode, ki je bila povzročena z vidika pristojnosti med eh, evropskimi članicami in državami članicami, predvsem pa kar zdaj zaupanje evropskih državljanov. Hvala lepa, gospod Zdehovski, izvolite. Děkuji, pane predsedající, děkuji předsednictví, děkuji. Hvala lepa, hvala predsedstvu, hvala komisiji, hvala tudi poročevalcu ki nas je seznanil z rezultatom triloga. Sam sem eh, realist, to veste. Eh, in ne sem tudi federalist, sem celo eh, predsednik čeških federalistov. In ta predlog je zelo federalističen, ampak v tej obliki, v kakršni je zdaj, moram reči, da se s tem predlogom nikakor ne morem strinjati. In strinjam se s kolegi, ki so govorili pred menoj, namreč danes bi pričakoval odgovor, koliko bo to stalo kdo bo plačal za evropsko toživstvo, kje bo sedež in tako naprej. To so odgovori na podrobne vprašanja in dejstvo je, da nismo vsi poslanci, poročevalci ali poročevalci v senci in ne poznamo vseh detaljev, nas to zadeva vsekakor zelo zanima. Pogovarjamo se tudi s tožilci v naših domovinah in nam je jasno naslednje. Vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva v sebi nosi čisto preveč neodgovorjenih vprašanj. Deset let sem delal kot eh, menedžer v velikih podjetjih in ko, so, ko smo tam videli podatke o tem, koliko naj bi zadeva stala in tako naprej, eh, je bilo to res smešno, kajte vemo, koliko stane Eurojust, vemo, koliko stanejo druge evropske agencije. In ta stroškovnik, ki ste nam ga vi predstavili, je bil bistveno premajhen, potem, kar zadeva pregon goljufi na področju DDV eh, nad desetimi milijoni evrov, to je bistveno previsok prak. Samo na Slovaškem imamo skupno škodo na področju kolifite DV v višini milijardo evrov, ampak le 40 primerov nad 10 eh, milijoni, na češkem le 20 primerov nad 10 milijonov, na polskem 30. Tako da samo te tri države pogledamo in takoj vidimo, da Evropsko tožilstvo lahko obravnava le kakih 100 primerov na leto. Ne vem, si znate to sploh predstavljati? Običajen tožilec potrebuje 6 do 8 primerov na leto, da jih lahko učinkovito eh, obdela. Pri goljofiji DDV gre za tisoče strani dokumentov in državni tožilec, ki se bo ukvarjal s temi primeri, mora poznati ne le pravo, ampak predvsem tudi eh, ekonomska znanja. In kako, koliko takšnih tožilcev imamo na češkem dva, na slovaškem enega, na polskem mislim tudi približno enega. Nočem biti ne vem kako skeptičen, ampak hočem podariti naslednje. Na naslednji razpravi o Evropskem javnem tožilstvu mislim, da moramo govoriti o konkretnih zadevah. Tudi o tem, kje bo sedež, tudi to je pomembno, tudi kdo bo to plačal, kako bo potekalo financiranje. Dejali ste, da ne bi imeli skupne prostore z Eurojustom. Tudi to je smešno. Že kar nekaj let se ukvarjam z Eurojustom in tega si resnično ne znam predstavljati, da bo direktor Evropskega javnega tožilstva. Mm. Eh, imel skupno tajnico z direktorjem Eurojusta. To je smešno. No in hudič je vedno v podrobnostih. Na češkem je stvar takšna, da ko nek tožilec ima zelo dobre sodelavce, ti sodelavci dobijo 700 evrov na mesec, morda z dodatki 900. Zdaj, koliko pa ne bi stal tak pomočnik evropskega tožilstva? Verjetno 2500 evrov, najmanj. In eh, sam tožilec verjetno bo tudi stal več tisoč evrov. In če je tako, potem ne vem, kako bomo to uspeli rešiti, kajti prišli bomo do situacije, da bo vsak hotel biti evropski tožilec in nihče več ne bo hotel delati kot eh, češki tožilec. Ker ti ljudje imajo enako količino dela, zaslužijo pa bistveno manj. Evropski tožilec pa naj bi zaslužil nekih deset tisoč eh, evrov. In običajen odvetnik na češkem niti petino tega ne zasluži danes. To brief, um... yeah. Ja. Eva in Katarina, prosim, da zelo kratko, potem pa bomo poslušali še svet. Eva želi in potem Katarina še niči. Hvala lepa. Najprej hvala slovaškemu predsedstvu za energijo, ki ste jo uložili v ti dve direktivi oziroma v eh, uredbo o Evropskem toživstvu in direktivo PIF in eh, mislim, da je potrebno izpostaviti res radikalno spremembo, ki jo bomo sprožili, če nam bo uspelo dogovoriti se glede teh vprašanj. Evropsko tožilstvo tudi v pogojih, ki jih ponuja rezultat teh pogajanj, eh, tu mislim, da moramo biti razumni in se moramo zavediti, da je stremljenje za boljšim pogosto sovražnik dobrega. Tudi to, kar je na mizi danes, je veliko in mislim, da številni ne razumete v polni meri, kaj to pomeni. To pomeni konec vladavine mednarodnih preiskovalnih komisij za pridobivanje dokaznega gradiva v drugi državi članici. Kajti v strukturi, kakršno imamo zdaj, lahko izvajamo preiskavo sočasno v vseh eh, državah, eh, ki so vpletene in to popolnoma in radikalno spreminja okolje dela. Prav tako mislim, da ne smemo eh, pretiravati, kar zdajva pomen pragu. Kot nekdanja tožilka in kot odvetnica zdaj vam lahko povem, da zelo hitro pridemo k zelo visokim številkam, kar zadeva goljofije DDV. Če se spomnite francosko afero o goljofiji DDV na področju emisijskih kuponov, tu smo hitro prišli na 1,2 milijardi in eh, dejstvo je, da gre pogosto za dolgotrajen proces eh, in eh, zato sama menim, da je potrebno skliniti dogovor tudi s takim visokim pragom, kajti ta dogovor bi potem na ta način prvikrat spremenil način mednarodnega pravosodnega sodelovanja in imeli bomo evropsko sodelovanje, strukturo, ki je seveda zapletena, ker se tudi tikamo vprašanje soverenosti, ampak kompromis, eh, se pravi dejstvo, da bomo imeli evropskega tožilca, ki bo pred nacionalnimi Eh, sodišči vodil postopek eh, z močno nacionalno eh, povezavo. To mislim, da je cena, ki jo je treba plačati za to, da bomo imeli in dobili to institucijo, ki nam bo omogočila, da se učinkovito borimo proti goljofijem. Tudi stroški mislim, da niso tako velik problem. Kajti, če nam bo uspelo boriti se proti DDV-ju, potem bomo v države v proračuna držav članic uspešno stekli na milijarde evrov in na ta način bomo tudi ukrepili evropski proračun. Tako da sama podpiram dogovor eh, s takšnimi strukturami, kot so sedaj dogovorjene. Mislim, da je to nujno in če nam ne bo uspelo eh, skleniti dogovora pod slovaškim predsedstvom, bo zadeva vsaj za ta mandatno obdobje izgubljena eh, in morda še za zelo dolgo kasneje. Tako da veliko poguma želim pogajalcem in eh, v vas polagamo upanje in morda bi moral tudi vsakdo izmed nas svoj kolego v nacionalnem parlamentu pozvati k podpori tega osnutka, kajti na ta način bo Evropska unija lahko naredila korak naprej. You and Katerina Cinici, please. Hvala še Katarina Cinici. Eh, grazie Presidente, io voglio ringraziare il rappresentante del Consiglio dell'attuale Hvala lepa, hvala predsedstvu in eh, tudi predstavniku sveta in vsem kolegom, eh, ki so govorili, poročevalcu, svet tudi eh, komisiji. Hvala za zelo pomembne informacije glede delfije PIFIN uredbe o eh, PPO. Sama prihajam iz države, v kateri se je v 80 letih razvila ta kultura eh, sodelovanja. In to nam je omogočilo dosegati pomembne rezultate v boju proti organiziranemu kriminalu na lokalni ravni. Ampak danes, kot vemo, je organiziran eh, kriminal razširil lovke in vsekakor presega državne meje in eh, posluje transnacionalno in eh, večinoma se osredotoča predvsem na finančno kriminaliteto, eh, goljofije na področju DDV in zato je pomembno, da se na ta način lotimo tudi vprašanja boje proti drugim oblikam kriminalitete, to je ključnega pomena. No, kar zadeva to, kar je bilo rečeno, kar je povedal gospod Lopes Aguilar glede direktive PIF, dejstvo je, da ima to posledice tudi za evropsko toživstvo, kajti besedila, o kateri danes govorimo, vsekakor predstavljajo korak eh, nazaj v primarjavi s prvotnimi ambicijami parlamenta. In dejstvo je, da očitno gremo v smer okrepljenega sodelovanja in to bo privedlo do vsega, nehomogenosti e, zakonodaje, torej razlike bodo ostale velike in to bo žal puščalo še veliko manjskega prostora za različne oblike kriminalitete. Tako da vsekakor lahko podprem sprejetje obeh dokumentov in tudi prizadevanje za to, da kolikor se le da e, poskušamo svet prepričati v soglasno rešitev, kajti le na ta način bi imela institucija Evropskega tožilstva eh, tudi polno vrednost. Menim, da je ključno, da se spremeta oba dokumenta, kot rečeno, vsekakor bi bilo bolje, če bi zadevo lahko sprejeli soglasjem, čeprav vemo, da je to kompleksno vprašanje in zato pozivam svet, da še naprej dela v tej smeri. V vsakem primeru pa je pomembno, da se besedilo sprejme z čim večjim številom sodelujočih držav. Tako da hvala za to razpravo in upajmo, da se bo sta oba postopka zaključila čim prej. Hvala. Mm, sprašujem še sveč, če želi morda kaj dodati. Vse to, o čemer so govorili poslanci, je precej očitno, nič eh, posebno novega niso povedali, ampak se nam je zanima, če želite kaj dodati k temu, kar so povedali naši poslanci. In na kratko, prosim. Hvala lepa, da ste nam dali to priložnost. No, kar se tiče števila držav članic, moramo kar takoj odšteti tri Združeno kraljestvo Irsko in pa Dansko, ki no, ne sodelujejo, odločili so se za opt-out. Torej imamo maksimalno 25 držav članic, nizozemska je tudi že zavrnila sodelovanje v parlamentu, tako da ni možno, da bi združili vseh 28 držav članic, 25 maksimalno in minus nizozemska je to 24 držav članic. Tega se moramo zavedati. Vseeno upamo, da bomo lahko pridobili še nekaj držav članic na, za to idejo. Kar se tiče 23. člena stavka B, je seveda ta člen izredno občutljiv. Ampak to drožbo si morate ogledati tudi z druge perspektive to je mm, povezano z različnimi povezanimi kaznivimi dejanji, recimo z goljofijami v zvezi z DDV, če je to povezano z goljofijami na področju davka na dohodek in tako naprej. Če je nekdo kaznovan oziroma ima prostojnost za preiskovanje, ene kršitve potem lahko v skladu s tem členom razišče tudi s tem povezano goljofijo. Torej, ta evropski javni tožilec ne bo preučeval samo goljofij na področju DDV-ja, ampak tudi druge primere, ki bi lahko močne vplivali na države članice zaradi očkodnin in tako naprej. Tako da tukaj moramo biti zelo previdni. kar se tiče konflikta pristojnosti. No, trenutno so za določene primere prisotna nacionalna sodišča, o tem smo razpravljali tudi z Evropskim sodiščem in Evropsko sodišče ni želelo imeti pristojnosti za ta področja. Rekli so, da je uh, pogodba dovolj, da imajo predhodne sodbe. Če gre za vprašanje glede izvajanja zakonodaje, potem bo na koncu Evropsko sodišče tisto, ki bo odločilo o teh zadevah. In tudi oni niso, se niso strinjali s tem, da bi tukaj imeli uh, neposredno pristojnost. Kaj se tiče Praga, se pa zahvaljujem gospodu Zdehovskemu za vse podatke, ki jih je dal na razpolago. njegovi podatki so bili konkretni, ampak jasno kažejo na to, da imamo tudi z eh, pragovi še vedno veliko število primerov kršitev in tukaj govorimo samo o goljufijah eh, v zvezi z DDV-jem. Število primerov, ki bi jih moral raziskati, ki bi jih moralo raziskati Evropsko javno tožilstvo, bi bilo zelo, zelo veliko. No, in kar se tiče strokovnjakov, ravno zato želimo ustanoviti EPO. Veliko osebja bi tukaj rekrutirali iz OLAFA, tamkajšnje osebje že ima veliko izkušenj z preiskavo takšnih primerov. Se pravi, v EPO-ju želimo brati osebe z izkušnjami, z eh, strokovnim znanjem in z izkušnjami, z primeri, ki jih je težko raziskati na nacionalni ravni, tudi zaradi teh čezmejnih značilnosti. Pogosto se nacionalne preiskave ustavijo ob mejah, EPO pa bi imel tukaj več možnosti za preiskavo čezmejnih primerov kršitev. Eh, s tem bi pravzaprav ustvarili enotno območje sodne pristojnosti. Tudi to je treba upoštevati. No, eh, potem, eh, ko gre za češko zakonodajo, vem, da tukaj gre za načelo eh, zakonitosti, tako da te primere bi morali raziskati, tudi če bi bili pod mejo desetih odstotkov. To velja tudi verjetno za večino drugih držav članic. Kaj se tiče odnosa z državami članicami, ki v tem ne sodelujejo, to je pomembno vprašanje, o tem smo seveda že večkrat razpravljali. In razprave so pokazale, da bi tako sodelujoče, kakor tudi nesodelujoče države bile zavezane z četrtim členom naše pogodbe, gre za načelo um, sodelovanja. Morali bi sodelovati tudi z državami nečlanicami. Ne moremo imeti slabšega sodelovanja z EPO, kot pa z javnimi tožilstvi posamičnih držav. To načelo sodelovanja nas vse zavezuje. Verjetno bo Evropsko sodišče poseglo v to, če kdo izmed držav članic ne bi želel sodelovati. No, ne vem, če sem odgovorila na vsa vprašanja, ampak uh, mislim, da sem v glavnem odgovorila na vsa vprašanja tudi komisija želi na vsak način nekaj dodati, tako da dajem še njim besedo. Na hitro, prosim. Gospod predsedujoči, kot eh, znak iskrenega sodelovanja, na kratko. Mislim, da je predstavnik predsedstva zelo dobro odgovoril na vsa vprašanja, bi pa želel še nekaj dodati. In sicer potrebujemo vašo podporo, eh, tudi ko gre za nacionalne parlamente. O tem je govorila gospa Žoli. Sploh ne morem dovolj podariti, kako pomembno je, da se obrnete tudi na vaše eh, kolege, nacionalne poslance. Stopiti je treba z njimi v stik in uh, nuditi podporo Evropskemu javnemu tožilstvu, če recimo prihaja do zaslišanj v nacionalnih parlamentih. No, naj se navežem na to, kar ste povedali. Ehm, pravzaprav sem vesel, da ste to omenili. Najprej bi se zahvalil poslancem za kvaliteto njihovih prispevkov eh, o Evropskem javnem tožilstvu. Mi smo vedno podpirali to idejo, ampak ne brezpogojno. Želimo si res dobrega besedila, ki bi vključevala kar največje število držav članic. Ampak to se ne bo zgodilo kar tako. Eh, verjetno bomo morali deloma lobirati, boriti se bomo morali za ta predlog. Ta predlog še ni takšen, kot bi si ga želeli. To so povedali Louis Michel in drugi. Eh, predlog je trudno še nekoliko problematičen, tako da tukaj ne smemo biti preveč eh, sramežljivi, no tudi predsedstvo je bilo v svojih odzivih zelo odkrito. Skratka, treba si bo ogledati besedilo in potem se bomo odločili, kako se odzvati na nj. Poslanci so bili zelo jasni glede tega, kaj so odprta vprašanja, kaj so nejasnosti in kakšna je vloga držav članic. Mm, našteli smo tiste države članice, ki ne želijo tega predloga. Danes smo bili zelo izredni, vesel sem, da smo imeli to odprto in iskreno razpravo o besedilu. In to je dobro. Tako da videli bomo, kako se lahko odzovemo na revidirano besedilo. Se pa strinjam s tem, kar je komisija ravno povedala. Pri predlogu je treba zelo natančno preučiti tudi to, kar pravijo posamične države članice. Zahvaljujem se poslancem za sodelovanje pri tem dosijeju, predvsem por, eh, poročevalcem v senci in drugim. Upam, da bomo na koncu prišli do dobrega rezultata. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za skupno predstavitev odborov Libe in FEM. Počakal bom na mojo sopredsedujočo iz odbora FEM, iz odbora za ženske zadeve, čez nekaj trenutkov se nam bo pridružila.